Can we start? Ali lahko začnemo? Eh, prisrčno dobrodošli vsi. Hvala, da ste prišli na današnjo sejo. Uh, upam, da ste pripravili glasovalno kartico in tudi seznam. Uh, sedaj pa bomo začeli s prijetjem dnevnega reda. Kot veste, Eh, bomo danes glasovali o dveh pomembnih dokumentih. Glasovanje o poročilu Maragal pa smo preložili na naslednjo sejo. Sprašujem, ali se strinjate s tem dnevnim redom, kolega Benda. Hvala. Žal nimam karte sabo. No, lahko tudi malo počakamo in si jo priskrbite. To se seveda lahko zgodi, sedaj pa drugo sporočilo in sicer zapisniki. Prijeli ste zapisnik zadnje seje, če ni nobene pripombe, je zapisnik s tem sprejet potem tolmačenje. Danes uh, se tolmači v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, češčino, estonščino, mađarščino, litovščino, pol, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino, pak silna jezika pa sta nizozemščina in danščina. Uh, seja se prenaša po spletu in razen tega vam želim pobidati, da so sklepi koordinatorjev z 11. januarja 2016 Eh, bili po elektronski pošti poslani vsem članom in če ni eh, nobene pripombe, eh, ti sklepi veljajo za sprejete, sprejete eh, torej če ni bilo pripomb do 14. januarja. Upam, da ste že prejeli, da imate sedaj karto. Preden bomo glasovali, želim izkoristiti čas za dve stvari. Torej, najprej imamo dve glasovanji in potem ob štirih bo nizozemsko predsedstvo predstavilo pridnostne naloge in sicer ministrica za šolstvo, kulturo in znanost. Torej, ministrica pride ob 16. uri in potem ob 15. pred peto minister za izobraževanje in šport. Seveda, pa potem sledi še e, sestanek koordinatorjev, kar zadeva dve poročili, o katerih bomo danes glasovali. Želim povedati samo naslednje. Smo v težkem času življenja Evropske unije. Mislim, da naša, naš odbor tega ne more enostavno ignorirati. Jasno je vsem, da brez poudarjanja evropskih vrednote, evropskega izobraževanja ne bo prihodnosti za Evropo. Tega se zavidamo in danes v državah članicah in tudi med državljani se veča ozaviščenost za to. Želim samo povedati naslednje. Danes govori celo, govorimo o ukinitvi Schengena. Mi smo druga generacija eh, študentov Erasmus in ti študentje vidijo to območje kot skupno območje izobraževanja in izmenjave. In prav gotovo ne bo lahko za to generacijo razumeti, če se spet postavljajo meje. Zato ne smemo izgubiti izpred oči pomena te Evropske unije. In druga pripomba, naslednjo sredo, 27. januarja, je dan spomina na šuo in to je seveda pomembno. In gospod Šulc je pred tremi leti eh, začel stalno pobudo skupaj tudi z judovskimi skupnostmi in Evropski parlament se te tragedije spomni vsako leto in v sredo bo ob 12.45 v dvorani Menuin ta spominska slovesnost. Na vsak način bi bilo dobro, če se nas bi čim več udeležilo te eh, komemoracije. Sedaj pa mislim, da lahko začnemo z glasovanjem. Um, če nimate kartice, bomo seveda posebej štili vaš glas. Dobro, prvo poročilo je uh, osnutek torej poročila, učenje o EU v šolah uh, in sicer Damjan Dragič je pripravil to poročilo. To je seveda zelo pomembna tema. 12. novembra je predstavil osnutek, do 19. novembra je bilo možno vložiti uh, predloge sprememb. 228 predlogov sprememb je bilo uh, predloženih, veliko jih je bilo potem povezanih eh, v uh, kompromise, um, kompromisne predloge, mogoče želi gospodamjen nam nekaj povedati. Hvala vsem poročevalcem v Senci in tudi sekretarijatu za pomoč in podporo, ki so mi jo ponudili pri pripravi tega poročila. Lahko torej začnemo z glasovanjem, ali imate vsi glasovalne kartice. Kompromis 3 eh, poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto in potem eh, predlog spremembe 51, to je na drugi strani. Za? Proti? Vzdržani? zabrnjeno. Kompromisni predlog štiri poročevalca za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 60 na naslednji strani za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 5 poročevalca za, proti, vzdržani, sprijeta. Predlog spremembe 68 z ustnim predlogom spremembe. Gospoda Maragala. Torej, ali ste za ta predlog z ustnim amandmajem za proti vzdržani sprijeto? Kompromis 6, kompromis poročevalca za proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 78 v za proti vzdržani sprijeto vzdržani, zavrnjeno. Sledi 79, 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis, ne, ne, moramo nadaljevati s 80, predlog spremembe 80 majar za, 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti. Vzdržani. Mogoče je to zavrnjeno, ampak to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Mogoče morate tam na napravi kaj spremeniti. Ne, ampak dobro, to je zelo jasno zavrnjeno. 19 proti 5 za. 82, tudi vod za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 za, proti, za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 9, kompromis poročevalca za proti vzdržani sprijeto. Kompromis 10 za proti vzdržani sprijeto. Predlog sprememb za 107 na drugi strani, na naslednji strani. Dominik Bilde za proti vzdržani zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, proti vzdržani. Sprejeta kompromis 23 za proti vzdržani. Sprejeta predlog spremembe 114 za proti vzdržani. Zabrnjeno. 115 za proti vzdržani. Sprejeta kompromis 11 za proti vzdržani vzdržani sprejeto. 100... 119. 119 za, proti vzdržani zabrnjeno, 120 za, proti vzdržani zabrnjeno. To pa je treba preveriti. Glasujemo. 120. Boxer. Uh, close the vote. Koniec głosowania. Zabraniono. Tu 22 za, proti uzdržani. Sprejeto. 123 žulu za, proti uzdržani. Sprejeto. Kompromis 12 za, proti uzdržani sprejeto 131 za, proti vzdržanje zavrnjeno 134 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo. Uh, uh we clo uh, close the vote? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 135 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 13. Kompromis poročevalca za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 137 za proti vzdržani. Sprijeto 138 za proti vzdržani. Sprijeto, ampak to moramo kljub temu preveriti. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 139 za proti vzdržani zavrnjeno. 143 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 145 za, proti vzdržani, sprejeto. 146 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 147 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti vzdržanju zavrnjeno. Gremo na amanma 150 Adinolfi za proti vzdržanju zavrnjeno. 151 za proti vzdržanju sprijeto. 152 za proti vzdržanju zavrnjeno. Kompromis 14 poročevalec kompromis poročevalca za, proti vzdržani sprejeto kompromis 15 na drugi strani, na naslednji strani za. Za, proti vzdržani sprejeto kompromis 16. Za, proti vzdržani sprejeto 160. Za, proti vzdržani zabanjeno 162. Za, proti vzdržani zavrnjeno. 163 za proti vzdržani, sprejeto 164 za proti vzdržani, zabrnjeno 165 za proti vzdržani, zabrnjeno 166 za proti vzdržani zavrnjeno 167 za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 167. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 17. Za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis 18. <clears throat> Za, proti vzdržani. Sprejeto 175 za, proti vzdržani sprejeto 174 za, proti vzdržani sprejeto 177 za, proti vzdržani sprejeto 178 za, proti vzdržani zabrnjeno. 175 za proti vzdržani zavrnjeno, 180 za proti vzdržani sprejeto. 181 za proti vzdržani zavrnjeno, 184 za proti vzdržani zavrnjeno, 185 za proti vzdržani proti vzdržani zabranjeno. Kompromis 19 poročevalec za proti vzdržani sprijeto, kompromis 24 za proti vzdržani sprijeto. Oziroma bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Aha, ne deluje. Eh, Bomo to prišteli. No, očitno naprava ne deluje. To je sprejeto. 15 za 11 proti. Oziroma 12, ja, seveda. 187 za proti vzdržani že zavrnjeno. 188 za proti vzdržani Mogoče je to sprejeto, ampak eh, to bomo preverili. Glasujemo 188. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. 193 na, drugi, na naslednji strani za proti vzdržani zavrnjeno. 194 za proti vzdržani, zavrnjeno 195, za proti vzdržani, zavrnjeno 196, za proti vzdržani, sprejeto 197, za proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 20, za proti vzdržani, sprejeto predlog spremembe. 2000, je rekla predsednica. 205, seveda 205 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 208 za, proti vzdržanje. To bomo preverili, verjetno je to sprejeto, ampak bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. sprida. 209 za. Proti. Vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Elektronsko konec glasovanja. Zavrnjeno. 200, 211. Adinolfi za sproti, vzdržani. Mogoče je to zavrnjeno, ampak bomo elektronsko glasovali. Konec glasovanja. Mogoče morate glasovati pri sosednji napravi. No moramo prebiriti, zavrnjeno. Kompromis 21, poročevalec za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 22, za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 220, za, proti, vzdržani, sprijeto mogoče je sprejeto, ampak tudi to želim prebiriti. Glasujemo. Eh, Nisem videla, da ste dvignili roko, to je zabrnjeno. Ampak dobro, če ne dvignete roke, je težko videti. 222 za, proti vzdržani, zabrnjeno. 221 za, proti vzdržani, zavrnjeno 221 za, proti, za, proti vzdržani, to pa bomo prebijedili, glasujemo. Konec glasovanja. To je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 tri, eh, uvodna izjava A, tri, predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dve, za, proti, vzdržani. To pa bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet za proti vzdržani zavrnjeno, 6 za proti vzdržani zavrnjeno, 7 za proti vzdržani sprejeto, 8, 8 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 1, poročevalec za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 19 za proti vzdržanje zavrnjeno, 20 za proti vzdržanje zavrnjeno, 21 za proti vzdržanje zavrnjeno, 22 za proti vzdržanje. To bomo preverili 22 elektronsko glasovanje konec glasovanja. To ni bilo povsem jasno. Sprijeto. 23, 23 za, proti vzdržani, zavrnjeno 24 za, proti vzdržani, sprijeto 25 za, proti vzdržani, zavrnjeno 26 za proti, vzdržani, zavrnjeno. No, naslednji so identični, zato lahko gremo takoj na predlog spremembe. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržani, sprejeto, 32 za, proti, vzdržani,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 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 39 z ustnim predlogom spremembe, ki je vključen v to, Šojdrova za proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. zabrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj o predlogu spremembe 1, eh, uvodna izjava 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje, poimensko glasovanje. Ali ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. 23 za, en se je vzdržal in štirje so glasovali proti. Eh, čestitamo poročevalcu Dragičiju in hvala tudi poročevalcem v Senci za opravljeno delo, pa tudi sekretarjatu za zahtevno delo. Ko je eh, danes postal drugi še oče in zato lahko tudi predčasno zapusti dvorano in seveda mu želimo in otroku vse najboljše. Sedaj pa sledi drugo, drugo poročilo. To je moje poročilo. O revščini. Zdravljen. Perfetto. Allora. Eh, voglio naturalmente ringraziare. Seveda se želim zahvaliti vsem poročevalcem besedcu sekretarijata za pomoč, tudi svetovalcem in asistentom za opravljeno delo. Mislim, da je to zanimivo mnenje o revščini in vidiku spola v zvezi s tem. Um, pristojni odbor je odbor za ženske, kot eh, odbor za kulturo, smo seveda del tega pristopa vključevanja enakosti spolov vse eh, politike, tako da bi se bolj izpostavila tudi vloga ženske v različnih, na različnih področjih. E, tu gre seveda za revščino, ampak po drugi strani seveda tudi za izobraževanje, za dostop do izobraževanja, do um, vseživljanskega izobraževanja. In seveda so ženske eh, pri ženskah tako, da sicer jih mnogo konča eh, študij, ampak potem pa njihova vloga in njihova karjera ni tako uspešna kot pri moških. Um, bomo začeli tako z glasovanjem. Allora, amen predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 15 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 14 za, proti, vzdržani. Sprijeto. Potem glasovanje po delih, kar predlaga Alde o 16. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prosim, malo več mira v dvorani. Prosim, da ste mirni, drugače ne moremo, ne morem govoriti. 18 za, proti, vzdržani, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ampak to bomo preverili odpiram glasovanje, začetek glasovanja, torej 18, konec glasovanja. Zabrnjeno. 19. Po delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Potem predlog spremembe 20 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani zabrnjeno, 22 za, proti vzdržani sprijeto, 24 za, proti vzdržani sprijeto, 25 za, proti vzdržani sprijeto, 26 za, proti vzdržani sprijeto, 27 za, proti vzdržani sprijeto. A, 27, o, o tem ni treba glasovati, gre samo za jezikovno spremembo. 28 za, proti ozdržanji zabrnjeno. 29 glasovanje po delih, kar predlaga Alde. Ali želite preveriti 28, predlog spremembe 28? Dobro, glasujemo elektronsko o prilogu 28, konec glasovanja. 묻고 차 숨나리 딜라나 바코야 Torej, rezultat je ta, da je to zabrnjeno. 29 eh, glasovanja po delih eh, za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto, sledi predlog spremembe 35 za proti vzdržani zabrnjeno, 36 za proti vzdržani sprejeto, 37 za proti vzdržani to bomo preverili. Glasujemo 37, konec glasovanja, zavrnjeno dva sta glasovala več proti kot za. 38 za proti vzdržani zavrnjeno, 39 za proti vzdržani zavrnjeno, 40 za proti vzdržani sprejeto, 41 za proti vzdržani zavrnjeno, 42 za proti vzdržani sprejeto, 45 za po imensko glasovanje ELS predlaga po imensko glasovanje prvi del za proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, to je bilo sedaj. Bil prvi del sprejeto, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 45 za proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno 46 za proti vzdržani sprejeto, 47 za proti vzdržani, to bomo prebirili, glasujemo, 47, konec glasovanja, zavrnjeno 46 zato ker jih je enako število glasovalo za in proti. 48 po imensko glasovanje, oziroma glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 49 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 2 za, za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 2. 50. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 51 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 52 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 53 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 54 za. Proti vzdržani sprejeto. 55 za proti vzdržanju sprejeto 56 za, proti vzdržanju sprejeto 57 za, proti vzdržanju sprejeto 58 za, proti vzdržanju. Oziroma glasovanje po delih predlaga Alde, prvi del za, proti vzdržanju sprejeto, drugi del za, proti vzdržanju sprejeto. 59 za, proti vzdržanju vzdržani, sprejeto 60 za, proti vzdržani, sprejeto 61 za, proti vzdržani, zavrnjeno 62 za, proti vzdržani, sprejeto 63 za, proti vzdržani, sprejeto 65 za, proti vzdržani, sprejeto 66 za, proti vzdržani proti vzdržani sprejeto, 67 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto, gremo na kompromis 4 na naslednji strani za proti vzdržani sprejeto, 72 za proti vzdržani to želim preveriti, elektronsko glasovanje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 ena o uvodni izjavi A za proti vzdržanje sprejeto, dve za proti vzdržanje sprejeto, tri za proti vzdržanje sprejeto, pet za proti vzdržanje sprejeto, sedem za proti vzdržanje sprejeto, osem za proti vzdržanje sprejeto, štiri za proti vzdržanje sprejeto, šest za proti vzdržanje sprejeto, devet za proti vzdržanje sprejeto, deset za proti vzdržanje sprejeto, enajst za proti vzdržanje sprejeto, enajst, dvanajst za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku tega mnenja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 24 za 4 proti. Hvala vsem osebem, tudi poročevalcem, da senci za delo. Torej, pravočasno smo končali tudi to glasovanje. Allora, we interrupt uh, 10 minutes because... Prekinili bomo za 10 minut. Nizozemsko predsedstvo prihaja. Čez 10 minut, ob 16. uri bomo nadaljevali. Hvala.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

Uh, uh, Spoštovani kolegi, mislim, da lahko začnemo. Upam, da se nam bodo pridružili tudi drugi kolegi, da se bodo torej vrnili v dvorano, da redite ga, ker smo um, prej naredili kratek odmor. Allora, eh, hai fatto tu, tu italiano, devi allowed me? Se dovolite, bom nadaljevala v italijanščini. veliko čast pa mi je, da je z nami ministrica Jed Busemaker. Kultura ešenca, quindi... Ki je ministrica za izobraževanje, kulturo in znanost, torej ima zelo široke pristojnosti in kot veste, gospa ministrica, smo že imeli priložnost srečali smo, da smo se srečali in to že dvakrat. E, prvič na forumu kolegija pred nekaj meseci, potem pa smo še imeli zelo zanimiv dialog, pri katerem e, sem res zelo cenila vašo pripravljenost za dialog, še preden ste prevzeli predsedovanje in kjer smo si lahko izmenjali mnenja o določenih prednostnih nalogah. Želela bi povedati kolegom, da uh, imamo zdaj najprej srečanje z gospo ministrico Buse Makr, na to pa uh, bi moral ob 4.45 priti med nas še gospod Martin van Rijn, minister za šport. Uh, Eh, oziroma državni sekretar za šport. Vsekakor eh, si nameravamo izmenjati eh, nekaj mnenj v zvezi s prednostnimi nalogami nizozemskega predsedovanja. Kolegi boste imeli tudi priložnost za postavljanje vprašanj. In glede na to, da se nizozemsko predsedovanje dobro zaveda, da smo zdaj v zelo kočljivem eh, trenutku eh, v obdobju, ko smo nekje v prehodu v Evropski uniji in zato ehm, eh, računam, da boste z vašim delom dali novo pobudo, nov ehm, impuls in stimulus za področje izobraževanja in kulture. Tako da imamo kar veliko pričakovanj do vašega predsedovanja. Poleg tega prihaja oziroma se pripravlja tudi sporočilo o uh, Skills and Jobs, Videla sem, da je sklicevanje na to v vašem programu zelo poudarjeno za leto 2016. Nova agenda bo za to, kar se tiče našega odbora. Um, tudi predmet obravnave na skupnem zasedanju um, odbora za kulturo in odbora za gospodarstvo, saj gre um, tukaj za Vprašanje ustvarjanja novih delovnih mest in novih delovnih priložnosti, pri čemer eh, se pristojnost prekriva tudi s pristojnostjo drugih odborov, upam, da bomo imeli priložnost prisluhniti tudi pristojnim komisarjem in ministrom. Eh, Zelo zanimiva se mi zdi tudi točka, um, ki zadeva spodbujanje državljanstva. To ste tudi vključili v vaš program. Uh, ravno kar smo govorili um, tudi o poročilu, ki zadeva poučevanje o Evropski uniji v šolah uh, našega kolege Dragičija in uh, zdaj bomo seveda to obravnavali tudi v okviru medkulturnega in medverskega dialoga, ki je veliki ziv pred nami v Evropi in še zlasti v sredozemskem eh, delu Evrope. Pa še tema, ki zadeva vrednotenje kulturne dediščine ter digitalizacijo. Tudi program uh, Evropejana je program, ki um, se nam zdi zelo pomemben na tem področju. Uh, Prav tako nameravamo v prihodnjih mesecih razpravljati o prenovi eh, zakonodaje za audiovizualno področje, tako da eh, bo zelo zanimivo tudi to, kar pripravljate na tem področju. V Amsterdamu bo potekala konferenca strokovnjakov za to področje. Na to mladi, tudi to je tema, eh, s katero se bodo ukvarjali naši kolegi, ne bi vam sedaj želela kratiti vašega časa, ampak želela sem vsem tem povedati, kako zelo Eh, tesno spremljamo vaše namene eh, in kako zelo smo za to zainteresirani, pri čemer pa se seveda zavedamo, da bo leto, eh, ki se upada z nizozemskim predsedovanjem, tudi leto, v katerem bo Evropa morala narediti velik skok naprej ali pa bo soočena z velikimi tveganji. Eh, tako, zdaj vam bom pa dala takoj besedo za vaš uvodni nagovor, potem pa bodo besedo dobili kolege, ki bodo želeli postavljati vprašanja. Hvala. Eh, spoštovani kolegi iz Evropskega parlamenta, želela bi se vam najprej zahvaliti za povabilo v odbor za kulturo. V veliko veselje mi je, da vam danes lahko predstavim prednostne naloge eh, nizozemskega predsedovanja svetu. In začela bi s eh, prednostnimi nalogami na področju izobraževanja, potem pa se bom eh, dotaknila tudi področja kulture. Povsod po Evropi učitelji, ravnatelji in drugi odgovorni za področje izobraževanja um, imajo zelo pomembno nalogo pripraviti, naloge, eh, pripraviti mlade na ta svet, ki ga še ne poznamo. Eh, to je svet, na katerem se pojavljajo nove prožne oblike dela, na katerem je treba najti odgovore na vprašanja, ki se postavljajo in um, gre za kompleksne pojave, zaradi katerih potrebujemo uh, Eh, ljudi, ki so zmožni pripravljati pragmatične rešitve in ki so zmožni kritično razmišljati ter sodelovati, ljudi, ki imajo m, mm, socialne in državljanske talente in veščine uh, in to uh, tako znotraj družbe kot na trgu dela. Kognitivne in nekognitivne sposobnosti bodo zato postajale vse pomembnejše in javna uprava mora to upoštevati. Samo tako bomo lahko prispevali k taki Evropi, ki bo vključujoča, ki bo prispevala k učenju in eh, eh, širjenju znanja. Pripričana sem, da lahko Evropa na področju izobraževanja Eh, deluje še boljše. To se je že pokazalo pri, mm, skozi uh, Annual Growth Survey in uh, pri drugih podobnih pobudah. Odgovorni so morali tukaj najti primerne odgovore. Uh, gre za to, da je treba ponuditi tako poučevanje, ki bo ponudilo čim širšo paleto možnosti za razvoj človeškega bitja. In na vsem tem se namerava um, nasloniti nizozemsko predsedovanje in še zlasti v evropskem semestru, v katerem govorimo tudi o gospodarskem vključevanju v povezavi s poučevanjem in izobraževanjem. Prejšnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburgu je Evropski parlament pa tudi vaš odbor opozoril na to, kako zelo pomemben je medkulturni dialog in kako pomembno je razvijati kompetence na trgu dela. Naš eh, minister je tudi to omenil eh, v tesni povezavi s prednostnimi nalogami nizozemskega predsedovanja. Eh, Eh, katere so te? Talent, boj proti radikalizaciji in tretjič, eh, priseljenska problematika. Eh, rada bi se dotaknila vseh teh treh točk. Najprej, kar zadeva veščine in talente, se bo svet ukvarjal s povezavo med poučevanjem, ki je usmerjeno k mm, zaposlovanju in potrebami trga. Uh, Eh, pripraviti nameravamo evropsko strategijo za kompetence in naše predsedovanje namerava organizirati dve konferenci. Prva bo Skills for Lifetime. Eh, že skušali bomo ugotoviti, kako lahko um, po, s poklicnim izobraževanjem odgovorimo na najprimernejši način na spremenljivo stanje na trgu dela. Uh, in zato nameravam tesno sodelovati s kolegom Rišarjem, ki je odgovorjen za politiko zaposlovanja. In z vidika sveta bo, eh, se bo sta tako lahko izobraževanje in zaposlovanje eh, srečala znotraj tega novega programa za kompetence. Druga konferenca pa bo zadevala visokošolsko izobraževanje. Tudi tukaj bo šlo za povezave, ki jih je treba še razviti med potrebnimi kompetencami ter trgom dela in družbo, ki se tako zelo spreminja. E, modernizacija visokošolskega izobraževanja e, lahko pripomore k ustvarjanju družbe, ki bo bolj vključujoča in to bo gotovo naša prednostna naloga. Druga prednostna naloga je boj proti radikalizaciji. Po e, okrutnih terorističnih napadih v Parizu je zdaj nujno, da se radikalizacijo in pomen radikalizacije ter posledice, ki jih to ima za šolstvo, obravnava tudi znotraj sveta ministrov. In pri tem eh, bo treba upoštevati tri glavne elemente eh, konference, ki je potekala lansko leto marca v Parizu. In sicer vloga učiteljev, eh, vloga Eh, učencev in učenje migrantov. Eh, ugotoviti je treba, katere so dobre prakse na tem področju, ter tudi ugotoviti, v katerem političnem kontekstu je možno eh, obravnavati te tri teme. Države morajo tudi preiti k izvrševanju priporočil Pariške deklaracije. Eh, in to je bilo tudi izpostavljeno prejšnji teden v Strasburu, ko smo govorili o medkulturnem dialogu in poučevanju. Tretja prednostna naloga - priseljenska politika. Svet bo na tem področju imel kar veliko dela. Še zlasti se bomo morali kar veliko naučiti eden od drugega pri iskanju primernih rešitev za vključevanje beguncev v izobraževalni proces. Zadnji svet, ki je potekal pod luksemburškim predsedstvom, se je že posvetil temu vprašanju. In glede na vse to, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih, je zdaj izredno pomembno, da še naprej izmenjujemo eh, naše izkušnje na tem področju. Ne smemo seveda pozabiti, da je socialno vključevanje velik izziv. Prepričana sem, da je med begunci, med migranti zelo veliko takih, ki lahko močno prispevajo k naši družbi in prinesejo neko dodano vrednost. E, gospe in gospodje, eh, zelo neučakana sem e, in pričakujem dobro sodelovanje z vami na tem področju, e, kar zdaj v izobraževanje, zdaj pa pridimo k kulturi in medijem umetnost, dediščina, audiovizualni mediji. Preko teh medijev izražamo to, kar smo, kar predstavljamo in kar ščitimo eh, napram samim sebi in drugim v Evropi. Na tak način postanejo, eh, postane naš izraz eh, slišen in viden, hkrati se izražajo tudi vse naše razlike, naša vključujoča Evropa in sprejemljiva Evropa. Eh, mora omogočiti, da bodo kulturne dobrine dostopne vsem evropejcem, ne glede na državne meje. Zato se bomo osredotočili na prepoznavnost na spletu in eh, prepoznavnost evropske identitete. Konec eh, meseca junija nameravamo organizirati konferenco o digitalizaciji kulturnih zbirk. Ta bo potekala v Amsterdamu. Še predtem pa bo uh, predsedstvo uh, oblikovalo sklepe sveta o digitalni dediščini. Svet seveda pozorno spremlja tudi naš skupni evropski projekt za digitalno dediščino Evropejana. Ta projekt Eh, že povezuje 45 um, tisoč objektov iz različnih arhivov, muzejev in drugih virov. Eh, številne institucije so se angažirale na tem področju in na to smo lahko ponosni. Imamo pa tukaj še precej izzivov pred seboj. Danes moramo v to vključiti precej širšo publiko. Gre namreč za izredno bogat to vsebino, ki jo zbiramo eh, znotraj projekta Evropejana. To je res zelo lepa digitalna zbirka in zato eh, bomo morali eh, še bolj uporabiti vse razpoložljive vire. Naprimer, na po, kar zadeva Prvo svetovno vojno, je to tema, pri kateri smo lahko pokazali, kako lahko projekto Evropejana izkoristimo tudi v izobraževanju, tudi v osnovnošolskem izobraževanju. Tako da je to gotovo uh, ena velikih ambicioznih nalog za naše um, obdobje predsedovanja. Vseeno pa eh, Evropejana ne more vsega storiti sama. Eh, potrebno je tudi eh, močnejše vključevanje nacionalnih institucij, eh, zato da bo ta projekt lahko še naprej živel. Eh, Seveda se moramo dotakniti tudi vprašanja financiranja. Danes je ta projekt odvisen od subvencij na evropski ravni ter od prostovoljnih prispevkov se strani držav članic in upamo, da bomo dobili eh, oziroma pripravili projekt financiranja, ki bo bolj trajnostne narave. Iskreno upam, da bo svet dosegel dogovor na um, sestanku 31. maja in zadovoljna sem, da je tudi komisar Oettinger izrazil, um, kako velik pomen ima ta projekt. Danes bom prisluhnila vašim odzivom in vašemu mnenju glede Evropejane. Vem, da je bil Evropski parlament zelo pozitivno naklonjen temu projektu in upam, da boste v tej pozitivni smeri nadaljevali z delom tudi v prihodnjih letih. Vse to Eh, me je sedaj pripeljalo do druge prednostne naloge, ki zadeva audiovizualne medije. Torej, tako kot vi, tudi svet pričakuje predlog Evropske komisije za pregled direktive o audiovizualnih storitvah. Ta predlog gotovo ne bo pripravljen pred pomladjo in v tem času bomo vodili razprave o relevantnih vprašanjih v zvezi z avtorskimi pravicami ter strategijami za digitalni notranji trg v najširšem smislu besede. Eh, organizirali bomo tudi konferenco o audiovizualni politiki na začetku meseca marca, spet v Amsterdamu in um, rezultate te konference bomo predstavili tudi ministrom na svetu ko bomo razpravljali o audiovizualnih medijih ter njihovemu vplivu preko državnih meja. To so predvsem uh, izzivi, ki so pred nami. Uh, čezmejno prenašanje filmov, nadaljevank, oddaj uh, in drugih audiovizualnih vsebin. Uh, audiovizualni mediji so namreč prinesli neko novo razsežnost za um, napore, ki jih vlagamo na to področje. Uh, tudi kinematografski uh, ustvarjalci ter eh, televizijski ustvarjalci so veliko prispevali k uresničevanju projekta. In uh, nov razvoj, ki smo mu priča, je pospešil tudi to, da različna podjetja pripravljajo nove strategije. In zato moramo uh, mi um, kritično spremljati razvoj dogajanja ter temu prilagajati naše politike. Uh, torej, Pogajanja v zvezi s tem bodo potekala v svetu in v parlamentu. Kakšen bo njihov izziv, izid, ne vemo. Vsi se sicer zavedamo, kako zelo pomembna je kultura in vse, kar je z njo povezano. Eh, kultura ter mediji pa predstavljajo obraz, glas in eh, srce eh, svobodne in demokratične Evrope. Zato zato sem prepričana, da bo ta ideja ostala vodilna ideja evropske politike tudi v prihodnje in uh, osebno uh, se nameravam z dušo in srcem posvetiti uh, temu projektu in njegovemu uresničevanju. Gospe in gospodje, pripravljena sem uh, izmenjevati mnenja v zvezi s temi temi in upam, da bomo v času našega predsedovanja dobro sodelovali. Hvala lepa. Najlepša hvala za um, vašo predstavitev in za predstavitev predlogov. Ti predlogi so zelo usklejeni z našimi prednostimi nalogami in našim našimi uh, vprašanji, z našimi skrbmi. Omenili ste nekatere pomembne teme, omenili ste tudi raziskovanja in uh, predstavitve, ki bodo potekale tudi v sodelovanju s parlamentom, predvsem v zvezi z interkulturnim dialogom na temo uh, državljanstva in um, evropskih vrednot, pa tudi uh, na temo kulture, kulturnih vsebin ter dostopa do njih. Uh, pa tudi nov izziv na digitalni ravni je že bil predmet um, pomembnega poročila, ki smo ga že sprejeli na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburu, uh, pri katerem je močno sodelovala tudi naša poročevalka Kamreve. Eh, seveda pa smo zelo občutljivi tudi na vprašanja v zvezi z migranti. Pripravljamo tudi predstavitev v zvezi s to temo. Ravno tako eh, je pomembna delavnica o preprečevanju radikalizacije. Eh, tako da vidim, da je vse to povezano tudi s temo eh, o modernizaciji visokošolskega izobraževanja, ki se je že izpostavila. Zelo pomembno se nam zdi vprašanje internacionalizacije visokošolskega izobraževanja v Evropi. Tako da eh, vse to so teme, s katerimi se tukaj že ukvarjamo. Zdaj pa bom dala besedo kolegom. Eh, dve minuti, pač tri minute za koordinatorje in dve minuti za ostale člane. Gospa Frvajn, najlepša hvala. Hvala, da ste danes z nami in hvala, da ste predstavile, predstavili prednostne naloge v času vašega predsedovanja v prihodnjem pol leta. Mm, točke, ki ste jih izpostavili, so trenutno tudi v središču naše pozornosti. Bi pa rada prejela nekoliko več informacij glede teh uh, bistvenih točk z vaše strani, kajti tu gre nasplošno za teme, kjer lahko mi sprejmemo pobude, kjer lahko delujemo usklajevalno kot Evropska unija. In veliko izmed teh vprašanj je primarno v pristojnosti držav članic in to je tudi odločujoče pri tako zelo širokih vprašanjih, kot je naprimer tema integracije migrantov ko gre torej za vprašanje migracije in preprečevanje radikalizacije. Tu gre za področja, ki so v veliki meri pristojnost držav članic. Tako da me zanima, s kakšnimi metodami, na kakšen način boste spodbudili države članice, da tu storijo več. Kajti videli smo, da je pripravljenost držav članic eh, za ukrepanje na tem področju zelo različna. Zelo različna je pripravljenost do aktivnega ukrepanja. Tako da me zanima tudi to vprašanje. Dobro se mi zdi izhodišče, da na področju brezposelnosti mladih in vprašanja mladih nekoliko podrobneje razmislimo o tem, katere so tiste temeljne veščine in znanja, ki jih trg zahteva. Osnovno eh, izobraževanje pa zaradi tega ne sme pasti, mora zagotavljati osnovne kompetence. Nedavno smo sprejeli prav poročilo o tem, kako se Evropska unija obravnava v šolah, torej gre za evropske vrednote, osnovno znanje o Evropski uniji, kako to predstaviti v šolah. Tega mi ne moremo storiti sami, odvisni smo tu tudi od dela v šolah v posameznih državah. Glede na razprave, ki jih slišimo sedaj, se bojim, da se Evropa odmika, da je pomembno, da se poudari tudi evropske vrednote in znanje o Evropski uniji tudi v šolah. Glede vprašanja povezanega z Ukrajano, me veseli, da vas zanima daljnoročna podpora Evropejane. V preteklem letu smo se v parlamentu vedno znova trudili, da bi zagotovili tudi ustrezna sredstva iz evropskega proračuna za Ukrajino, kar v razpravi s svetom ni zelo enostavno. Pogosto slišimo, da je namreč kultura vprašanje v pristojnosti držav članic in da se zato, in da zato ni treba zagotavljati toliko sredstev iz evropskega proračuna. Ampak pričakujejo se tudi umestni pregledi in, in Glede na to se veselim podpore nizozemskega predsedstva pri naših prizadevanjih. Hvala. Hvala. Za skupino SND gospa Kamer eh, Vege. Najlepša hvala, predsednica. Najlepša hvala tudi gospe ministrici, da je danes z nami in hvala, da ste predstavili prednostne naloge nizozemskega predsedstva v prihodnjih šestih mesecih. Nekaj vprašanj bom zastavila, čeprav je bila predstavitev zelo široka. Izpostavila bom vprašanje ali dve. Izpostavili ste, da sta kultura in mediji vrednote same po sebi in da gre tu za zagotavljanje razlovnikosti in delovanje naše demokracije. Tako da ne moremo teh dveh elementov obravnavati samo kot blago, temveč kot. Uh, dve vrednoti, ki sta nujno potrebni za delovanje naše demokracije in pri tem pogledu bi vas rada izredno podprla. Želela bi si, da zelo jasno prenese to, to sporočilo tudi v svet, ker vedno znova ugotavljamo, da je odvisno od tega, kdo je vaš eh, sogovornik na strani sveta. Ko govorimo s predstavniki politike ali pa gospodarstva, radi pozabljajo na to dejstvo sploh, ko gre za medije, upoštevajo bolj gospodarske vidike kot pa pomembnost za zagotavljanje demokracije ali pa vrednoto medijev kot samo. Tako da bi vas rada prosila, da to sporočilo prenesete tudi v svet. Verjetno nam vse ne bo uspelo uspelo razrešiti v času vašega predsedovanja, ko gre za audiovizualne medijske storitve in za direktivo na tem področju. Upam pa, da bomo lahko o tem spregovorili še letos, kajti za nas je ta vidik izrednega pomena. Pri reviziji direktive o audiovizualnih medijskih storitvah namreč ne smemo pozabiti, da na medije ne moramo gledati samo z gospodarsko-političnega vidika, temveč tudi z kulturno-teoretskega. Zastavila pa bi vam še eno vprašanje oziroma prošnjo. V našem odboru smo v poročilih in mnenjih večkrat povdarili, da bi do leta 2018 eh, radi razglasili Evropsko leto kulturne dediščine. Vemo, da to podbudo v svetu deloma podpirajo Leto kulturne dediščine bo zagotovilo, da kulturno dediščino obravnavamo kot to vrednoto samo, to pa prinaša tudi priložnosti za ustvarjanje delovnih mest, eh, za rast in za spodbujanje turizma. Tako da menimo, da bi leto kulturne dediščine lahko bilo dodatna spodbuda na tem področju. Vzdušje v komisiji pa očitno ni več tako zelo naklonjeno za imenovanje tovrstnega resta, ker pravijo, da to ni povezano z poslovanjem in ustvarjanjem delovnih mest. To pa je prepričanje, ki ga kot odbor za kulturo ne moremo podpreti. Za nas je to vprašanje izrednega pomena. To je tudi pomembno vprašanje za države članice, ki se že pripravljajo na to leto in želijo takrat nekaj pokazati. Tako da bi radi prejeli tu ustrezno podporo strani sveta. Svet eh, bi lahko bil torej tu nekoliko bolj pogumen in eh, bi lahko končno sklenil, da bo leta 2018 res leto kulturne dediščine. To nam bi zelo pomagalo. Helga Trupel. Hvala Petra. Helga Trupel. Še pet minuti. Thank you. Um, yes, thank you very much for... Najlepša hvala. Hvala, da ste nam dali možnost, da se seznanimo z vami, da spregovorimo z vami. Začela bom z Europeano. Osebno me ta pro, projekt zelo zanima. Dve veliki priporočili smo na to področje že pripravili. Zanima me, ali bi lahko našli rešitev za financiranje Evropane ne samo na letni ravni, temveč dolgoročno. Mm, financiranje, ker je to eden izmed vodilnih projektov na področju kulture v Evropski uniji, tako da bo zelo jasno, da imamo skupni interes za financiranje evropejane in sicer prek evropskega proračuna, prek jasne proračunske postavke. In mislim, da se moramo za to boriti. To mora biti del tudi umestnega pregleda večletnega finančnega okvira. Trenutno je slišati, da bomo da na voljo manevrski prostor za to. In razlogi za vključitev evropejane v proračun so dobri potem glede vprašanja radikalizacije. Nekaj javnih zaslišanj smo pripravili na to temo in zelo pomembno je zagotoviti versko, usposa, verski pouk v šolah, ki pa ni vezan na posamezne vere. Tako da to vrstom pouk združuje učence iz različnih verskih skupnosti. Študije med muslimankami so pokazale, da ženske v, v muslimanskih eh, družinah eh, igrajo pomembno vlogo. V procesu boja proti radikalizaciji je treba zagotoviti veliko podpore pri odprti interpretaciji Korana. Salafisti, kot veste, zagovarjajo zelo omejočo interpretacijo Korana. Ženske pa lahko odigrajo pomembno vlogo pri boju proti tem zelo osko usmerjenim interpretacijam Korana. Tako da me zanima, kako bi lahko ukrepili ženske pri to vrstih spodbudah. Bi lahko vaše nizozemsko predsedstvo umestilo tudi to vprašanje na dnevni red? Najlepša hvala, sedaj pa kolega Diakonu. Sorry. Ah, no, no. Before, sorry. Zranodelski in then Diakonu, sorry.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 je obdobje predsedovanja zelo dobro tudi za promocijo vaše države. Vi, ministrica, boste zagotovo izkoristili teh šest mesecev tudi za promocijo vaše države, tudi na področju kulture. Poleg tega vem, da je vaša vlada pred šestimi meseci oziroma zadnja pol leta uvedla resne reze glede financiranja na področju kulture. Zanima me ali boste morda okrepili financiranje? In tretje vprašanje se nanaša na statistiko in uporabo statistike, torej statistiko, ki jo uporabljate za zagotavljanje finančne vzdržnosti kulturnih projektov. In četrta točka se nanaša na stališče, ki je drugačno od tega, kar so povedali kolegi. Europeano um, se mora biti sposobna promovirati sama. Tako da me zanima, ali boste usprejeli kampanje za osveščanje evropejani. Eh, e Kolega Diakonu, potem pa Judy Worth. K, da, ministru, da sem voje se v feličit. Hvala lepa. Gospa ministrica, najprej bi vam želel čestitati in to prav na kratko namreč, dotaknili ste se prav vseh vprašanj, s katerimi se tu ukvarjamo. Govorili smo o Evropskem letu eh, za evropsko dediščino v projektu Evropejana in o vseh drugih temah. Vendar pa bi želel povedati naslednje. Prepričan sem, da ste ugotovili, da je za boj proti radikalizaciji in vsemu, kar je z njo povezano in uh, v zvezi z priseljenci in imigracijo, da vse, kar se počne, ni dovolj. E, proti radikalizaciji se lahko bojimo z evropskimi vrednotami, zato moramo evropske vrednote e, ščititi in spodbujati tako, e, kot, e, tako, da bomo to dosegli. E, hvala, gospa Eva. Presentation. Najlepša hvala, hvala za predstavitev. Vesela sem, da ste povdarili vidik izobraževanja. Danes popodno smo namreč sprejeli zelo pomembno poročilo glede izobraževanja in kakšno vlogo ima pri zagotavljanju boja proti revščini in nekopravnosti med spoloma. Med vprašanji, ki ste jih izpostavili, pa opažam skupno potrebo po aktivnem vključevanju državljanov in eh, civilne družbe. In če želimo doseči ljudi, je treba spregovoriti z njimi v njihovem lastnem jeziku. Dobesedno. Predstavljam uh, Wales, ki je dvojezičen in v preteklosti smo že imeli razprave o manjšinskih jezikih in manjšinskih kulturah in o potrebi po spodbujanju leteh glede na vse izzive, s katerimi se trenutno sooča Evropska unija, se mi zdi, da je to zelo pomemben dejavnik in me zanima, kako se boste tega vprašanja lotiti, lotili. Postopoma, jaz sem bila v nas, reprezentantka za UK. Najlepša hvala. In najlepša hvala, da ste omenili toliko krat poročilo o medkulturnem dialogu, za katero sem bila sama glavna poročevalka. To poročilo je bilo sprejeto brez večjih sprememb um, in z veliko podporo prejšnji teden, tako da najlepša hvala. V poročilu smo se zazeli za zelo pozitivno obravnavo mladostnikov in njihovega potencijala za našo družbo zelo dobro vedo, kako sobivati. Niso rojeni v duhu sovraštva. Na severno-zahodu Anglije sem eh, bila prisotna na srečanju mm, mladostnikov, mm, ki so delovali kot poslanci. Tu gre, oblikovali so kampanjo za spodbujanje. Mm, sobivanja, proti sovrastvu. Tako da izpostavljajo, kako zelo pomembno je imeti na voljo neformalne formate za sestajanje. To zagotavlja tudi vključevanje. Ti mladostniki prihajajo namreč iz zelo različnih etničnih odzadij in zelo jih bi negativna nastrojenost do ljudi iz drugih ras ali pa do invalidov. In neformalno izobraževanje pogosto uspešno pripomore k premogovanju tovrstnih stereotipov. Kolega Jimenez Barbat. Hvala. Kolega Jimenez Barbat, medtem pa že želim pozdraviti tudi ministra. V redu. Želim vam čestitati za govor o evropskem državljanstvu in v zvezi s projektom Evropejana, ki me osebno izjemno zanima. Eh, številni menimo, da potrebujemo evropski diskurs, ki bo prispeval k oblikovanju močne evropske identitete in zato sprašujem naslednje, tudi v navezi s komentarjem gospe Trupel, kako naj združimo različne zgodovinske in kulturne zgodbe, ki jih je že bilo težko uskladiti v Evropi starih nacij, če naj jih tako imenujemo z zgodbami tistih, ki prihajajo v Evropo od zunaj eh, in vanjo prinašajo elemente drugih eh, Evropi tujih civilizacij. Hvala. Zdaj pa kolegica uh, Sojdrova. Izvolite. Ministrinje. Uh... Najlepša hvala, gospa ministrica. Sistem izobraževanja na nizozemskem je zelo zanimiv in to na različnih ravneh, še zlasti kar zadeva inovativne pristope. Ali lahko v času vašega predsedovanja eh, nekoliko ustrajate na tem modelu? Omenili ste že nekatere elemente in konkretno bi vprašala naslednje. Omenili ste boj proti radikalizaciji in morali bi se vprašati, katere so tiste države, ki bi morale ustrajati na tem vprašanju in uh, v zvezi s čim uh, bo treba na tej uh, točki uh, ustrajati v času vašega predsedovanja. To smo namreč izpostavili tudi našega, v, v našem odboru. Kar pa zadeva Evropejano, e, potrebovali bi tudi podporo češkega ministra e, temu projektu. Po našem mnenju namreč digitalizacija teh virov lahko prispeva tudi k oblikovanju evropske identitete in na tem želimo ustrajati. Hvala lepa zdaj pa kolega Köster. Eh, Najlepša hvala, gospa ministrica, za vaše obrazložitve. Zelo me je veselilo, da ste kot cilj vašega dela predstavili načelo vključujoče družbe. Menim namreč, da je to zelo pomemben eh, vidik, ki stavi predvsem na omogočanje participacije prek izobraževanja. Ne gre samo za to, da se begunci prilagajajo gre za to, da jim omogočimo vključevanje in izobraževanje pri tem igra pomembno vlogo. Izpostavil bi še par točk. Evropa je trenutno socialno zelo raznolika. Ali v okviru vaših polletnih dejavnosti nameravate nekoliko bolj okrepiti osredotočenje na vprašanje, kakšno vlogo lahko prevzame izobraževanje za to, da bi odpravili socialno neenakost v Evropi? Uh, številni izobraževalni procesi m, mm, namreč eh, kažejo, da so socialno šipkejši tudi zapostavljeni v samem izobraževalnem procesu. Če pogledamo teroriste, ugotovimo, da gre predvsem za osebe, ki so revnejše mm, v tudi v socialnem eh, kontekstu in izobraževalnem kontekstu. Tako da me zanima, kako bi lahko tu sprejeli ukrepe na izobrže, področju izobraževanja. Poleg tega, kako bomo podprli vse življenjsko izobraževanje. Mikrofon, prosim. Sorry. <laughs> Pardon. Samo trenutek. Um, ähm, en oft uh, mit der Alters... Pogosto je meja postavljena pri 60 letih, tako da je v naših starajočih se družbah zelo pomembno, kako zagotoviti izobraževanje tudi iz pravnega vidika. Morgano, prego. Luigi Morgano. Hvala, predsedujoča, hvala, gospa ministrica. Štiri točke bi spostavil. V vodu ste omenili dve konferenci. Eno za agendo kompetenc in drugo konferenco v zvezi z visokošolskim izobraževanjem. In želel bi povdariti, da se mi zdi to zelo pozitivno. Eh, vsi dobro vemo, kakšne so kompetence znotraj Evropske unije v zvezi s temi problematikami, ampak če ne bomo storili kakšnega koraka naprej in začeli prepoznavati dobrih praks, eh, svoje naloge ne bomo opravili. Eh, in še nekaj me zanima, kakšno ulogo imajo lahko te izbire pri, um, na socialnem področju, potem pa še nekaj. Uh, v zvezi z medkulturnim dialogom, Me zanima, na kakšen način lahko to povezujemo z prednostimi nalogami, ki ste jih omenili v zvezi s projektom Evropejana. E, medkulturni dialog je možen, to vemo, kadar imamo e, skupna stališča, e, skupna mnenja. In v tem trenutku pa se mi zdi, da imamo na tem področju kar precej šibkosti, ki ste jo tudi vi omenili in sicer to, da imamo ogromno materijala na voljo, medtem ko so odločitve, ki jih lahko sprejmemo, dokaj omejene. Pa še nekaj, kolegica Petra je to že omenila in tudi sam želim izpostaviti pomen dejstva, da naj bi leto 2018 po našem predlogu postalo eh, Evropsko leto kulture. Vemo, da imamo za to kar široko eh, podporo in potrebovali bi tudi podporo na strani komisije. Thank you, uh, chairman, uh, minister. Uh, Najlepša hvala, predsednica. Gospa ministrica, Evropski parlament je sprejel um, pobudo za financiranje um, pobud, kot je naprimer pobuda, o kateri smo glasovali popovdan, ko gre za izobraževanje v Evropski uniji v šolah poseganje Evropske unije v referendum o Brexitu prek medijskih obveščevalnih informacij in kampanj je zanimiva vloga Evropske unije. Kaj vi, ste vi osebno si zamislili kot material za to vrtnostno kampanjo? Gramatikakis. Najlepša hvala. Zadnji pa je gospod Gramatikakis za eno minuto.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 in uh, s tem ste pokazali, da je volja in želja predsedovanja pa žal zelo daleč od realnosti. Namreč uh, Evropska komisija žal kljub vsemu trudu ne občuti uh, pomena in vrednosti kulture na isti način kot vi, gospa ministrica. Uh, omenili ste intelektualne pravice. Uh, to je še vedno odprto vprašanje in zanima me, ali imate o tem vaše osebno mnenje. Rečeno je bilo, da naj bi junija ali septembra oziroma ne vemo točno kdaj bila pripravljena zakonodaja za to področje. Pa še eno vprašanje. Programi, ki so bili uspešni, naprimer Erasmus, pa imajo zdaj veliko težav. A imate namen ukvarjati se s tem, da bi olajšali uresničevanje teh programov? Najlepša hvala, eh, dragi kolegi. Vemo, da imate kar veliko interesa za eh, nizozemsko predsedovanje njihovo eh, in nizozemska stališča, tako da dam z veseljem zdaj spet besedo ministrici, da vam bo odgovorila. Morda na vsa vprašanja ne bo mogla odgovoriti, ampak vendarle na večino, nekaj minut imamo na voljo. Eh, med nami je namreč že minister Van Rijn in tako da upam, da bomo lahko k malu zaključili s tem prvim delom in dali njemu besedo. Uh, inderdaad, heel veel vragen gesteld. Um, laat ik proberen. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani poslanci, najlepša hvala za vprašanja, ki ste jih zastavili. Na vprašanja se bom poskušala odzvati v sklopih in upam, da bom lahko pokrila večino vprašanj. Veliko izmed vas je izpostavilo zelo pomembno vlogo, ki jo igra izobraževanje. Izobraževanje mladim generacijam zagotavlja prevzemanje odgovornosti in to je ključnega pomena za prihodnost v Evropi, kot je dejal gospod Köster. Pri izobraževanju se moramo seveda boriti tudi proti socialnim razlikam. Na voljo že imamo nekatera orodja, naprimer pregled izobraževanja in usposabljanja in s to vrstnimi vprašanji se bomo v svetu zagotovo ukvarjali. To bomo obravnavali tudi v okviru evropskega semestra. Poleg tega mora obstajati povezava med kulturo in gospodarstvom, ker, um, kot je dejala gospa Kamer, vrti je Evropa veliko več kot samo njena gospodarska politika. Treba je spregovoriti tudi o vrednosti in o vrednosti kulture. In mislim, da lahko tu pomembno odlogo odigrajo tudi politiki. Pri izobraževanju se zastavljajo preštevilna vprašanja, treba pa je izpostaviti tudi našo vlogo. Moramo se obrniti na ljudi, moramo stopati v stik z njimi. Potem je tu še vprašanje Erasmusa, to je način za spodbujanje medkulturnega dialoga. Mladi se na ta način lahko naučijo več o izkušnjah drugih. Lahko se učijo na podlagi lastnih izkušenj, ki so si jih nabrali v neki drugi državi in to je zelo pomembno. Zato organiziramo, kot je omenila gospa Ferhojen, instrumente, s katerimi želimo zagotoviti Erasmus. Na voljo pa je tudi sodelovanje prek odprte metode usklajevanja. Imamo tudi program na področju IKT do leta 2020. Tudi o tem bomo pripravili mm, konferenco. V svetu sicer je zaznati dovolj pripravljenosti, zato je pa to mm, neobvezujoča pobuda. Če se odzovem na vprašanje gospe Šojdrove. Gre za to, da je treba v svetu voditi zelo težavne razprave. Številni ste že izpostavili izzive, s katerimi se soočamo, ko gre za radikalizacijo. In glavna naloga, prva naloga, ki jo imajo vsi učitelji, ki pripada tudi nam kot politikom in predstavnikom sveta, je ta, da spregovorimo o prav teh zelo težavnih vprašanjih. In mi si bomo prizadevali za prav to. Thank you. Potem ste omenjali tudi boj proti neenakostim. Gospa Ward je govorila o tem, o pozitivnem pristopu in o vključujočem pristopu ste namreč spregovorili. Tu se strinjam z vami. Kot ministrica za izobraževanje in imam to prednost, da stopam v stik številnimi mladimi ljudmi, mladimi, ki imajo ogromno zanimivih, novih idej. Veliko je nadušujočih mladih v Evropi in njihov potencial je treba izkoristiti. Tudi v svet Tu bi moralo veljati, da se ne izogibamo razpravi o težavnih temah, o neprijetnih temah, tako da bomo spregovorili tudi o boju proti radikalizaciji. Gospod Rupal je spregovorila tudi o potencijalu, ki ga predstavljajo ženske, ki bi ga lahko bolj izkoristili in tu vas lahko podprem. Slišali smo že dobre primere, ki ste jih navedli. Bomo pa pripravili tudi konferenco, na kateri bodo to vrstne dobre primeri predstavljeni. Danes je e, z menoj tudi državni sekretar, gospod Svan Rajn, ki je pristojen prav za področje mladih. Sama sem bolj pristojna za področje izobraževanja tako da sem podala svojo predstavitev z vidika ministrice za izobraževanje. So pa tu seveda teme, ki presegajo izobraževanje. Tu gre tudi za delo z mladimi in za socialni angažma. Tako da je potrebno iz zagotoviti izmenjavo izkušenj tudi na teh področjih. Strinjam se tudi s kolegom diakonujem. Izobraževanje je seveda pomembno za boj proti radikalizaciji, ni pa to dovolj. Ne moremo vseh težav, s katerimi se sooča naša družba, razrešiti prek učiteljev. Treba je zagotoviti tudi izmenjavo mnen z drugimi akterji. Seveda lahko govorimo o tem, kako zelo težka je naloga učitelja in kako ga lahko podpremo prek eh, politik na področju mladi, prek eh, podpore policiji in prek eh, organiziranja ustreznih socialnih ukrepov. Tudi socialne službe je treba ustrezno vključiti v naša prizadevanja. Gospa Banrat, je spregovorila tudi o kulturni distanci. Odprto je treba spregovoriti tudi o tem vprašanju. Treba se vprašati, kakšne so naše skupne vrednote v Evropski uniji in kako to, te sopadajo z načelom kulturne razlogljikosti. Gospa Jimenez je spregovorila o v velikem številu migrantov. In res je, prav imate, ne smemo m, pozabiti na to vrstna težavna vprašanja. To pa je področje, ki je polno konfliktov, tako da je treba oceniti nove m, kulturne procese. Treba je zagotoviti stik eh, z migranti, in državljani posamezne države. To vrstne stike je treba zagotovo ukrepiti. In potem bi se sedaj dotaknila vprašanja medkulturnega dialoga. Tudi to je ena izmed prednostnih nalog v svetu. To bo tudi prednostna naloga v našem programu za kulturo let, od leta 2015 do leta 2020 gospa Kamer Evert in gospod Morgano pa sta povprašala po Evropskem letu kulturne dediščine. In odgovor, ki vam ga lahko podam, torej to, kar, za kar se bo prizadevalo nizozemsko predsedstvo, je naslednje. Svet eh, in komisija naj bi novembra predlagala mm, leto, imenovanje leta za kulturno dediščino. Ampak, če sem prav razumela, mora najprej komisija odločiti, ali bo organizirala to vrstno leto ali ne. Tako da moramo počakati na njihovo odločitev. Zdi pa se mi, da je kulturna dediščina zelo dobra tematika za evropsko leto in nizozemsko predsedstvo bo, če bo do tega prišlo, z veseljem prevzelo pobudo za organizacijo. Potem glede evropejane. Številni izmed vas ste jasno povedali, da vas vprašanje Evropejane zelo zanima. Tako da hvala za vaše pripombe glede prizadevanja češke vlade na tem področju, kako zelo se trudi za izvajanje Evropejane. Spregovorila sem z veliko predstavniki projekta in dobila sem občutek, da številni izmed mojih kolegov menijo, da je treba sedaj nekaj konkretnega storiti kajti če ne bomo storili ničesar, potem bomo zapravili še to, kar nam je uspelo doseči do sedaj. Tako da hvala za vaše besede podpore. Hvala gospo, gospej Trupel in eh, gospej, gospodu Šojdrosevskemu pravi ministrica in se pri tem upravičuje, če morda napačno iz, izgovarja imena. Kar se tiče opreane, je nujno zagotoviti podporo vseh držav članic, tako da se bom po najboljših močeh potrudila za to, zato da bi na koncu res prejeli sklepe sveta na to temo. Rada bi, da bi Evropejana imela večji učinek tudi na vzven. To je tudi projekt, v katerem se lahko evropski državljan prepozna. Veliko dobrih primerov smo že imeli, ko gre za naprimer obravnavo Prve svetovne vojne. In mislim, da je to dober primer eh, dodane vrednosti evropejane. Spregovorili ste tudi o kulturnih programih eh, predsedstev. Tudi mi smo sprejeli svoj kulturni program v času predsedovanja, pripravili smo tudi razstavo v glavnem mestu, veliko nizozemskih umetniških del lahko m, mm, vidite, tako da vas vabim, da obiščete nizozemsko in izkusite njeno kulturno ponudbo. Čeprav že nekaj let vodimo politiko vrčevanja, je na voljo še vedno veliko lepega in tudi nekaj novih projektov, tako da je zanimivo pogledati, kaj je na voljo na tem področju. Radi pa bi spodbudili sodelovanje tudi na mednarodni ravni. Gospa predsednica, najlepša hvala, da ste mi dali priložnost podati mm, odgovore na vprašanja poslancev v odboru. Seveda mi je jasno, da nisem mogla podati podrobnih odgovorov na čisto vsa vprašanja. To obravnava kot eh, začetek razprave, ki jo bomo, upam, da lahko vodili naslednje pol leta. Seveda pri tem. Um, predvidevam, eh, da sta kultura in izobraževanje tista dva pojma, ki sta v središču vrednot Evropske unije. Kajti razprava o vrednot je mm, element, ki so ga številni poslanci izpostavili kot zelo pomembnega v razpravi. Zelo zanimivo je preučiti, kar je tisto, kar nas združuje kot evropejce. Tako da še enkrat najlepša hvala za vse prispevke. Z veseljem bom upoštevala vaše prispevke. Mm, tudi pri nadaljnih poglo bolj poglobljenih razpravah um, v okviru Evropskega sveta in tudi ob eh, drugih priložnostih, naprimer na neformalnem srečanju sveta. Hvala. So much, uh, for... Najlepša hvala, gospod ministrica, za um, vaše odgovore in govor. E torej, hvala lepa. In želim podati še neko sporočilo, kajti to je seveda povezano tudi z integracijo, s preprečitvijo radikalizacije. V parlamentu smo glasovali o pomembnem poročilu, o tem, da je treba zagotoviti dostop eh, beguncem do izobraževanja. E, torej, 3 milijone več bi potrebovali za, v ta namen in treba je zagotoviti tudi standarde za vključitev beguncev v šole v državah članicah. Razen tega gre tudi za tako imenovani izobraževalni koridor. Um, torej, um, begunci iz Sirije in iz drugih držav so deloma tudi že študentje in zato so se nekatere univerze v Evropi že izrekle pripravljene, da privzamejo te študente, deloma organizirajo tudi tečaje nadaljavo. Uh, seveda um, bi bilo potrebno vzpostaviti stik tudi s tretjimi državami, ampak veselilo bi me, če bi tudi nizozemska podprla ta projekt kot predsedstvo. In potem Evropsko leto o kulturni, kulturni dediščini in ta projekt poslala sem pismo gospodinu gospodu Timmermansu, ki ga dobro poznate, vendar še nismo dobili zadovoljivega odgovora na to. Upam, da bo vaš pristop strateški. Kajti, če sedaj ne bomo sprejeli odločitve, bo zelo težko. Eh, kultura si veliko pričakuje o tem. Vsi, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino, so, si pričakujejo veliko od, eh, od tega, kajti. Um, potrebujemo Evropo solidarnosti, pa tudi Evropo, Evropo kulture. In um, veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala. Želim samo na kratko odgovoriti, kar zadeva preprečitev radikalizacije. Torej, veselim se informacij, ki jih imate vi kot odbor in videli bomo, kako jih lahko uporabimo v naših. Uh, v naših ukrepih imeli bomo tudi neformalno srečanje o odprtem izobraževanju. E, v glavnem gre tu za više izobraževanje, ampak to se lahko uporabi tudi za druge namene, naprimer vseživljansko učenje e, ali tudi za izobraževanje starejših oseb, tako kot je, smo že slišali danes, pa tudi za izobraževanje migrantov in beguncev. Torej, eh, tega se na vsak način zavedamo in bomo temu posvetili tudi ustrezno pozornost. Najlepša hvala za sodelovanje. Sedaj pa um, bom dala besedo ministru, oziroma da sem bolj uh, čisto natančen, državnemu sekretarju za zdravje, blaginjo in športu, gospodu Martinu Banrinu. Ne vem, pa sem pravilno izgovorila vaše, vaše ime prosim da pridete sem na odr. Torej, zdaj bomo se tu zamenjali v predsedstvu. And so, dear colleague, we have also only... Ecco, eh, legite in colleghi, imamo samo eh, pol ure za to zanimivo razpravo, eh, ki, eh, ko, gre za, eh, ko bo šlo za šport, prosim, da ostanete tu v dvorani. Eh, in sedaj bom nadaljevala v italijanščini, želim samo povedati, da je nami državni sekretar je za zdravje, blaginjo in šport in na vsak način bo zelo zanimivo, je zanimivo, da so te pristojnosti povezane v enem uh, ministrstvu. Um, Zdravje in šport je seveda povezano. Um, nizozemsko predsedstvo je predvidelo zelo pomemben dogodek v Den Haagu v marcu in sicer Evropski forum športa, vendar ravno v tednu, ko je plenarno zasedanje v Strasburu. Zato je to za nas malo problematično, kajti ne bomo mogli sodelovati, ker bomo na plenarnem zasedanju. Eh, redki kolegi bodo lahko prišli v Den Haag, eh, seveda pa smo zainteresirani za rezultate. Športna dejavnost, eh, vzgoja k športu tudi kot življenski slog ali kot preprečitev problemov, ki so povezane z zdravjem, to je seveda temeljnega pomena in zanima me, kako bo nizozemsko predsedstvo obravnavalo tudi preglednost in poštenost v športu, kaj ti športni dogodki eh, imajo lahko velike posledice zato, da um, za družbo in za gospodarstvo. Um, seveda um, je odvisno tudi od tega, ki se organizirajo ti dogodki. Um, varstvo človekovih pravic um, in od, e, odbor, ki se s tem ukvarja, je tudi rekel, da je treba take velike športne dogodke podeliti tistim državam, kjer so spoštovane človekove pravice. Torej, vi imate na voljo 10 minut in potem bomo seveda tudi um, vam postavili vprašanja. Gospod državni sekretar, beseda je vaša. Hvala, drage eh, dragi člani tega odbora, hvala, da ste me povabili na to sejo, da vam lahko predstavim prednostne naloge nizozemskega predsedstva na področju mladine in športa. Menim, tako kot ste že razpravljali, vsi smo bili šokirani zaradi atak eh, novembra v Parizu, približno deset mesecev po streljanju v Džarli Ebdoju v Parizu in tudi v Bruslju smo to opazili. Tu v centru evropske demokracije eh, smo se soočili s poostrenim varnostnim nadzorom, vsi se soočamo s eh, nevarnostjo, z grožnjo izisa, z nasilnim ekstremizmom. Jasno je, da moramo storiti vse, kar je v naših močih, da bi se borili proti tem izgredom. Mnoge pobude so bile že povzite na evropski ravni za boj proti tem problemom vendar potrebujemo tudi dolgoročno rešitev in ključna beseda menimo je preprečitev. Pre preventiva. Moramo um, imeti varnost um, torej prepričiti je treba te napade, tako da družba ne bo talec eh, teh atentatorjev, predvsem pa moramo prepričiti tudi radikalizacijo. Radikalizacija ali mogoče bolje rečeno preprečitev nasilnega ekstremizma, to se nas tiče to se tiče nas vseh in je čisto na vrhu eh, naše agende. In zadnji dogodki kažejo, da potrebujemo boljše sodelovanje med državami članicami, ne samo glede na varnostno politiko, na izmenjavo informacij in na pravosodnem področju, tudi, temveč tudi pri vključevanju ljudi, predvsem mladih ljudi, kajti radikalizacija se pogosto začne že zelo zgodaj. Nizozemsko predsedstvo želi preprečitvi radikalizacije posvetiti posebno, po, pre, um, posebno pozornost in sicer je treba vključiti mlade. Um, medsektorsko radikalizacija um, lahko zajame mlade eh, različne, z različnimi kulturnimi ozadji in mislimo, da so da je treba nagovoriti mlade za preprečitev tega nasilnega ekstremi, ekstremizma. Torej, eh, tu gre tudi za prenovljen okvir evropskega sodelovanja na področju mladine in tu potrebujemo medsektorski pristop. Eh, otrok dorašča v skupnosti in tudi skupnost mora prepričiti, da bi mladinec postal radikalen ali nasilen. In mislimo, da je zelo pomembno, da eh, skupnost ostaja v tesnem stiku z mladimi ljudmi. Eh, in tudi mladi se morajo čutiti del te skupnosti. V času luksemburškega predsedstva smo se strinjali o pomenu mladinskega dela za dosego tega. Prisotnost mladinskih delavcev v, soši, delavcev v sošiščinah, kjer živijo ti mladi, je pomembna, kajti. Eh, tako lahko sodelujejo pri oblikovanju identitete mladih. Mladinsko delo, šport, prostovoljne in kulturne dejavnosti so lahko učinkovita orodja za to, da dosegem, dosežemo mlade ljudi. Eh, predvsem Eh, s tem dosežemo tudi mlade ljudi, ki sicer niso dosegljivi. Mladinski delavci eh, poskušajo jih doseči na spletu in tudi v živo. Tudi eh, spletni kontakt je pomemben. In mladinski delavci morajo biti vidni v okolju, kjer živijo mladi ljudje. Tako lahko vzpostavijo stike s temi mladimi. Če so mladinski delavci v stiku s temi mladimi ljudmi, jih lahko usmirjajo pri oblikovanju identitete. Kajti oblikovanje identitete je pomembno gonilo tudi za radikalizacijo. Mladi pogosto ne vidijo smisla v življenju, ne čutijo pripadnosti in so zato tudi ranljivi in bolj dovzetni za radikalne in ekstremistične ideje. In kot sem že rekel, potrebujemo medsektorski pristop, Eh, sodelovanje med šolami, družinami, crkvami, mošejami, mladinskimi delavci in tako naprej. Skupaj s kolegico ministrico Busemarkar, s katero ste ravno kar razpravljali, želimo razviti torej medsektorski pristop med mladinskim delom, skrbstvom eh, mladih, eh, izobraževanjem, socialno politiko in v času predsedstva želimo predvsem eh, zagotoviti tudi izmenjavo dobrih praks na tem področju. Posebno pozornost bomo namenili izjavi o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem. Deklaracija je bila podpisana 17. marca 2015 strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. In ta izjava eh, tudi. Eh, določa, kako bi medsektorsko lahko delovali, da pripričimo radikalizacijo in spodbujamo državljanstvo. Um, veliko je dobrih praks in veliko je tudi izkušenj v državah članicah, ki jih lahko delimo. Prihodnost Evrope um, gre za prihodnost Evrope, vsi to vemo. Vsi to vemo in vsi se borimo za to prihodnost Evrope. Pre, prečitev nasilnega ekstremizma pa potrebuje več. Delo, izobraževanje, varnost, mladinska politika, to so ključne teme, vendar eh, s tem je treba ravnati skupaj. In zato se veselimo sodelovanja tudi z vami, da bomo videli, kako bomo uspešno napredovali v boju proti nasilnemu ekstremizmu. Predsedstvo bo eh, boju proti radikalizaciji in marginalizaciji mladih posvetilo posebno pozornost in želimo pripraviti sklepe sveta, ki jih želimo potem sprejeti 30. maja 2016 na ustreznem svetu. Um, pri tem bomo um, torej, um, obravnavali bomo to tudi na sestanku um, um, torej, eh, vodi generalnih direkcij in pripravljamo tudi sestanek uh, skupaj z Univerzo v Maastrichtu. Sedaj pa nekaj o strukturiranem dialogu. Kot sem pomen, povedal, je prav, da se mladi počutijo kot del skupnosti in to velja za vse mlade. In zato je tudi pomembno, da tisti, ki sprejemajo politične odločitve, so v tesnem stiku z mladimi. Nizozemsko predsedstvo um, um, želi vzpostaviti ta strukturiran dialog eh, in sicer od spodaj na vzgor z mladimi. Znotraj okvira strukturiranega dialoga Eh, bo, bo trio predsedstvo Nizozemska, Slovaška, Malta eh, to temo obravnavalo, eh, obravnavalo kot splošno temo in s tem se bomo ukvarjali od 1. januarja 2016 do 30. junija 2017. In sicer gre za to, da se usposobijo mladi za angažma v raznoliki povezani in vključujoči Evropi, da so pripravljeni za življenje in za družbo. Um, eh, in pripravili bomo tudi eh, dogodek o strukturiranem dialogu in sicer bo to eh, mladinska konferenca od 5. do 7. aprila 2016 v Amsterdamu. Eh, gospa predsednica, sedaj pa že nekaj besed o športu. Prvo želim povedati nekaj o prirejanju izidov tekem. Dovolite, da začnem s. Eh, tem, da še ni podpisana konvencija o prirejanju izidov tekem. Države članice se žal niso dogovorile glede predloga komisija, komisije pod latvijskim in luksemburškim predsedstvom. Predsedstvo bo obravnavalo ta predlog in bomo videli, ali bomo lahko dosegli napredek na ravni sveta. Nizozemsko predsedstvo želi organizirati sejo s svetom Evrope in da bi. Um, um, dosegli napredek pri tem. Eh, potem na osnovi delovnega načrta za šport 2014-2017 bo eh, nizozemsko predsedstvo se osredotočilo predvsem na integriteto, poštenost v športu. Tudi vaš odbor je to že podprl in zato se vam želimo eh, zahvaliti za vaše prispevke v preteklosti. Kot vemo, ima šport veliko pozitivnih vidikov, kot je zabava, ponos, uspešnost in to prispeva k blaginji in k zdravju in tega ne, ne gre pocenjevati. In če posebej zato so poštenost, preglednost in dobro upravljanje ključni instrumenti pri spodbujanju športa. Kot vladne organizacije lahko podpiramo športne organizacije v tem eh, potrebnem procesu v smer. Eh, finančne poštenosti in tudi, da se demokratično sprejemajo odločitve. Veseli nas, da je Tomas Bach prevzel predsedstvo IOC in s tem je zapihal nov veter. In um, agenda uh, olimpijskih iger 2020 je gotovo pomemben preobrat. In to je seveda pomembno, kajti vsi smo demokratične države. Trdno smo prepričani, da je skupni pristop Evropske unije prispeval k spodbujanju poštenosti, preglednosti in dobrega upravljanja v športu. Treba je zato pridobiti lokalne, regionalne, nacionalne organizacije in vse deležnike. Nizozemsko predsedstvo želi pripraviti politično izjavo o poštenosti v športu. Eh, gre predvsem za potegovanje za velike športne dogodke, za pripravo teh dogodkov in za organizacijo teh dogodkov. Um, pomagala nam bo prav gotovo tudi skupina strokovnjakov, ki se ukvarja s tem in to bomo vključili v uh, to politično izjavo o integriteti, o poštenosti v športu. Uh, potem doping. Doping je tudi eh, velika grožnja za poštenost športa. V zadnjih letih je bilo veliko primerov lahke atletiki, pa tudi v kolesarstvu in v drugih športnih panogah. Pomembno je, da ima EU pri tem močan glas. Nizozemsko predsedstvo bo pripravilo usklajena stališča EU za delo v okviru VADA in Sveta Evrope tri, torej EU ima tri predstavnike v agenciji VADA in bo preko teh predstavnikov predstavila svoje stališče na seji maja 2016. Želimo pa agenciji VADA tudi sporočiti, da nova uredba EU varstvo pod, podatkov ni obvira za mednarodno delo na, na področju boja proti dopingu. Torej, treba je še povečati ozaveščenost, zato tudi v povezavi z varstvom podatkov. Skupaj z Evropsko komisijo eh, smo že eh, določili eh, torej, Evropski forum za šport, datum za Evropski forum za šport, ki bo 10. marca 2016, to organizira Evropska komisija in tudi člani Evropskega parlamenta bodo povabljeni, tako mi je obljubila komisija 11. marca po forumu o, za šport se bo se stal uh, eh, Ehm, se bodo sestali eh, ministri za šport, nadaljno srečanje ministrov za šport oziroma sveta za šport 31. maja 2016. Razen tega bomo imeli 15. junija 2016 konferenco za boj proti dopingu v Amsterdamu. Da končam, šport je zabava, vendar samo, če se pošteno igra. In to velja tako za eh, eh, športnike, kot tudi za trenerje, vendar to velja tudi za športne organizacije in vlade poštenost, preglednost in dobro upravljanje lahko šport pripeljata nazaj k ključnim funkcijam za posameznika in za družbo. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala. Vaš prispevek je bil zelo natančno usmerjen na te teme, ki predstavljajo bistvo nizozemskega predsedovanja in sicer to, da je šport pomemben inštrument za integracijo in tudi za aktivno vključevanje mladih, ki s tem pridobivajo občutek pripadnosti, tako se gradijo pozitivna občutja. Eh, glede teh politik v zvezi z integriteto športa se strinjamo z vašimi politikami in se vam zahvaljujemo za vaš prispevek v zvezi s tem. Potem pa še tretje, tretja tema in sicer konvencija, ki naj bi jo EU podpisala v zvezi s tem pač dogovor ni bil dosežen, vendar upam, da se bo ta pobuda proti dopingu vendarle obnovila in uresničila. E, no, o tem naj bi se razpravljalo na konferenci, ki se upada žal z zadnjim dnem plenarnega zasedanja v Strasburu, tako da nažalost ne moramo zagotoviti prisotnosti predstavnikov parlamenta, ampak skušali bomo storiti, kar se bo le dalo. E, zdaj pa nacionalni prvak iz Hamburga. Dobi besedo, izvolite. Dziękuję Pani Ministrze, oczywiście ten temat jest mi bardzo bliski jako sport. Bardzo się cieszę,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 dobra ta odločitev, ki so sprejeli, da bo se to vključili v program. In želim povedati, da je zdaj prvič, odkar obstaja naš parlament, da imamo tudi eh, tukaj skupino za šport. Seveda sem športu povsem eh, predan, vendar pa bi eh, vas zdaj želel vprašati nekaj drugega in sicer predvsem v zvezi z integracijo priseljencev organizirali smo že um, srečanje v zvezi s tem vprašanjem in eh, se dotaknili vprašanja mladega Afganistanca, ki uh, je čutil, da je preko športa sprejet. Torej, um, gotovo je to tema, ki se bo izkazala za izredno pomembno v prihodnjih letih. Uh, Eh, zato je treba izkoristiti vrednote športa. Seveda pa se tu postavljajo tudi druga vprašanja povezana z FIFO, z EFO eh, e in seveda vprašanje imenovanja predsednikov v teh uh, institucijah, uh, Videli smo namreč, kako se iz eh, slabih izkušenj lahko porodijo dobre in zato ne smemo pozabiti, da je šport v Evropi samo nekaj, kar prispeva k čustvenemu in uh, siceršnjemu človeškemu razvoju. Uh, Pri nas, naprimer, poteka prvenstvo v rokometu, In turisti, ki prihajajo na Polsko, eh, so soudeleženi v tem športnem življenju in ugotavljajo, da lahko ljudje veliko eh, znanja pridobijo eni od drugih, zahvaljujoč športu. I'm, I want to come back to the question of young people and. Torej, želim povedati nekaj o mladih in o preprečitvi radikalizacije. Samo en primer iz Nemčije želim navesti. In sicer arabski Izraelc, ki dela kot psiholog, psiholog v Nemčiji in dela z mladimi za preprečitev e, radikalizacije oziroma za deradikalizacijo. In to, kar ste rekli, e, to podpiram mislim, da je zelo dobro, če si ogledamo primere dobre prakse v državah članicah, da bi povezali to, kar ljudje že delajo na terenu in da to na najboljši možni način uporabimo za to, da preprečimo, da bi mladi odšli v džihad. Bokskor, kolega Bokskor, podpredsednik odbora. Köszönöm Az Európai Unió 2013-15-ös. Hvala lepa gospa predsedujoča. Glede Evropske strategije 2013-2015 bom pripravila poročilo v zvezi s tem in tukaj se sama vprašujem eh, o mladih v Evropi. Zadovoljna sem, da mladi predstavljajo prednostno nalogo vašega predsedovanja in vidim, da da se nameravate ukvarjati z mladimi v naših družbah. Mislim, da je dostop do izobraževanja izredno visokega pomena, saj tako lahko omogočimo mladim, da najdejo svoje mesto na trgu dela. Zadovoljna sem bila, ko sem slišala, da v zvezi s tem menite, da je tudi uloga lokalnih skupnosti izredno visoka, torej družine, verskih skupnosti in vseh ostalih skupnosti, v katerih se mladi srečujejo. Njihova vloga je torej zelo pomembna za prihodnost mladih in zato, da se prepreči, da bi se mladi preusmirili v ekstremistične um, družbene skupine. Zato eh, so gotovo ti krogi, v katerih se mladi srečujejo na lokalni ravni, izredno pomembni. Zdaj pa še jezik in kultura manjšin ter pravica um, manjšinskih skupnosti do lastne kulture. Mislim, da morajo vse te skupnosti imeti pravico do vključevanja v. Eh, lastno okolje. In tu ne govorim samo o priseljencih, ki prihajajo v Evropo, temveč tudi o kulturnih manjšinah, ki so v Evropi prisotne že bistveno dlje in ki eh, jim moramo zagotoviti, da bodo lahko ohranile svojo jezikovno in kulturno raznolikost. Zanima pa me, kakšne načrte imate za zmanjševanje revščine oziroma brezposobnosti med mladimi in kako konkretno mislite, da lahko mladim pomagamo s pomočjo športa? parola per la sua replica, gentile ministro, alle lavoro. Hvala lepa in zdaj, ko smo slišali vse ta vprašanja, dajem ministru besedo. Izvolite. Um, Najlepša hvala, predsednica. Naj se odzovem najprej na pripombe gospoda Vente. Hvala Evropskemu parlamentu za pobudo, da se šport umesti na agendo. In države članice bodo morale storiti tudi svoje. In 1 oziroma 24. novembra se je ta postopek že začel. In mislim, da smo na podlagi tega srečanja prejeli dober pregled eh, nad dobrimi praksami držav, držav članic, ko gre za vključevanje beguncev v družbo. Migranti in eh, begunci namreč pri vključevanju podporejo raznovrstno podporo. Predsedstvo se zaveda, mm, kakšne so pobude komisije v prihodnih mesecih in eh, sodelovali bomo tudi pri oblikovanju morbitnih nadaljnih korakov pri tej pobudi. In zelo sem bil um, osupal nad primerom tega mladega Afričana, kot ste dejali, ki pravi, da je šport um, navdušujoč, da je element uh, kulture in Mm, element eh, vključevanja, tako da mi je zelo zanimivo prisluhniti to vrstnim zgodbam, ki bi jih morali mm, razširiti. To je zelo uspešen primer, kako šport lahko deluje vključujoče. Tako da bi mm, ta primer lahko še bolj promovirali. Gospa Trupel, hvala, da ste promovirali zelo zanimivo knjigo. Obljubim, da jo bom prebral. Zelo pomembno pa je, da razumete, da ko s kolegi govorim o vprašanjih integracije in o pristopu o, pri integracijah, vedno znova ugotavljam, da je zelo težko oblikovati politiko, ki vključuje ta pristop eh, za integracijo. Zelo težko je to unesti tudi na nacionalni ravni in regionalni ravni, kaj šele na mednarodni ravni so pa to vrstna prizadevanja vredna truda. Morda sicer um, to ne igra odločujoče vloge pri integraciji, ampak če ne predstavimo takšnih možnosti pri integraciji, um, potem um, ne zagotovimo vseh možnosti za uspeh. In uh, dobro je, da se na nacionalni ravni če dalje bo razpravlja o to vrstnih uh, vprašanjih in zelo pomembno se mi zdi, da izmenjujemo primere dobrih praks. Gospa Bodkor, najlepša hvala za vašo podporo glede prednostnih nalog nizozemskega predsedstva. Mislim, da je pomembno, da okrepimo obstoječe skupnosti, kot ste dejali. To bi lahko bil obitojoč način za okrepitev posameznih skupnosti in njihovih vrednot. Eden izmed glavnih izzivov, s katerim se po mojem mnenju sooča, skul, sooča Evropska unija, je raznolikost kultur znotraj. Um, skupnosti. Znotraj skupnosti najdemo tudi elemente, ki podpirajo evropske vrednote, tako da je treba mm, tu storiti korake naprej. Grede brezposelnosti. Sedaj pod, spodbujamo zaposlenost prek spodbujanja veščin in eh, svet eh, EPSKO bo to upošteval tudi pri oblikovanju celostnega pristopa To ne gre samo za sodelovanje um, ministrstv za izobraževanje, pa tudi ministrstv, ki so pristojna za zaposlovanje oziroma za boj proti brezposobnosti. Tako da najlepša hvala za vašo podporo in veselim se nadaljnega sodelovanja z vami, zato da bomo storili korake naprej. Mač, grazie davvero, eh, ministro, sato molto izorjen. Najlepša hvala, gospod minister. Res zelo izčrpni ste bili in zelo zanimivo je vse, kar ste povedali. Pa še nekaj bi povedala tudi v zvezi s tem, kar so povedali kolegi in kar ste tudi vi omenili. Namreč ta pariška deklaracija in obdobje po njej se mi zdi izredno pomembno in žal nisem imela časa, da bi posebej pozdravila predstavnike komisije, ki so tukaj med nami. Vsekakor mislim, da je zelo pomembno to in eh, tudi, ko bo komisar tukaj eh, pred nami, mislim, da bi bilo pomembno, da bi po pariški eh, deklaraciji komisija pripravila svojo pobudo, ki bo prikazala tudi na holističen, bolj transverzalen način vse te pobude, ki ste jih tudi vi omenili na področju športa, mladih in tako naprej. Res potrebujemo. Um, nek močen izraz politične odgovornosti, sicer eh, bo nevarno, da bo vse to potisnjeno obrob. Zato eh, sem zelo zadovoljna, da lahko računamo na podporo nizozemskega predsedstva v tem smislu. Ravno to sem že povedala prej vaši eh, kolegici ministrici za izobraževanje in zato se vam zahvaljujemo za. Um, Eh, vaša prizadevanja na tem področju. Torej, najlepša hvala in tudi sama upam, da se nam bo le uspelo videti 10. marca. Hvala lepa. just the last uh, information. Allora, first of all, next meeting will be on. Še zadnja sporočila. Sredo, 17. februarja bo potekala naslednje srečanje in v četrtek 18. od 9. do 12.30. Najlepša hvala tolmačem. E, e, ora se. Si if you can leave uh, the, the room. Sedaj pa uh, lahko preostali člani odbora zapustite dvorano, uh, ker se nam mudi, se upravičujem, nekoliko pozni smo. Za zaprtimi vrati bo potekala seja koordinatorjev. Druge osebe prijazno prosim.